bomo nadaljevali z razpravo eno minuto tehničnega odmora kot običajno Witam pana komisarza. Sprawdzamy, czy wszyscy. In sedaj bomo preverili, ali so vsi tisti, ki so potrebni prisotni. Imamo eh, poročevalca in lahko nadaljujemo s skupno razpravo o biocidnih pripravkih, dajanju na trg biocidnih pripravkov. Prav tako bomo slišali izjavo komisije o novem predlogu za revizijo uporabe direktive o biocidnih prispavkih. Sedaj pa dajem besedo poročevalki, gospe Sarbu. Komisar Stimac Koleđ. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej želim podariti, da smo dosegli s komisijo in s svetom dogovor in to je uspeh. Uspeli smo podaljšati veljavnost roka za eh, biocidne pripravke do leta 2014. To je dejansko nekaj, kar se vidi tudi v glasovanju odbora za okolje. Zato se želim zahvaliti kolegom, ki so pripomogli k temu, da smo dogovor med institucijami dosegli. To podaljšanje prehodnega obdobja je zelo pomembno, kajti na ta način bomo zajamčiti, da bodo priosidni pripravki na trg dajani legalno. Bistvenega pomena je, da se ta direktiva sprejme v prvem branju, tako da ne bomo eh, presegli roka deset let, ki je predviden za sistematični pregled biocidnih pripravkov. To je povezano tudi z njihovim omikom strga do leta 2010. To podaljšanje roka bo državam članicam članicam za gotovilo potrebne časa bodo lahko te snovi ocenile do leta 2014. Takrat bo izvedena eh, revizija direktive o biocidnih pripravkih. V poročilo predlagam tudi, da omejimo na največ dve leti možnost, da se podaljšajo roki za tiste dosjeje, ki še niso rešeni v okviru komitologije. Na ta način se bomo izognili predolgim rokom in predolgemu trajanju celotnega procesa. To so potrebni ukrepi v primeru, če direktiva ne bi bila revidirana do leta 2014. Varovanje podatkov in pa fenomen freeridinga. To pomeni eh, tiste situacije, kjer ene podjetja uporabljajo eh, proizvode drugih podjetij, ki so jih registrirala. Tudi to bo eh, koristno v primeru biocidnih pripravkov. In imamo tudi o, o, končni osnutek, ki bo jutri na plenarnem zasedanju in bomo tudi glasovali. To bo pomenilo, da bomo tudi imeli podporo sveta za pridobitev eh, dogovora o prvem branju. Hvala lepa. Gospod Stavros Dimas ima besedo v imenu komisije. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Gospe Šarbo se želim zahvaliti za uložene napore, zato da smo lahko se dogovorili in zato, da bi dosegli eh, dogovor o prvem branju direkti, direktive 98 skozi 8 ES. Komisija se veseli kompromisov, ki so bili doseženi. Sedaj imamo eh, prehodno obdobje 4 leta na mesto 3 in maksimalni rok 2 leti za nadaljna podaljšanja. Le, res najlepša hvala. Hvala lepa. Razprava teče zelo učinkovito. Zdaj eh, dajem be, besedo gospodu, gospej Klas Evropske ljudske stranke za dve minuti. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, ponosni smo lahko na to, da imamo v EU tako visoke higijenske standarde in standarde varnosti. In tukaj seveda tudi standardi glede biocidov veliko prispevajo k temu, kar se na primer boja proti škodljivcem tiče. Te nas obvarujejo nevarnih bolezni in to je nujno potrebno za ljudi in za okolje morajo biti varni in zato je preverba vseh biocidnih pripravkov potrebna. Varnost potrebuje čas. In preverba pač traja nekoliko dlje, kot smo najprej menili tveganje, da bi izgubili pomembne proizvode, ker registracija še ni končana, tega, temu se ne smemo izpostaviti. Zato pozdravljam, da se parlament, svet in komisija strinjajo, da je potrebno podaljšati roke. In gospod komisar, menila sem, da bi to podaljšali do leta 2014. Zakaj pa sedaj ta predlog, ki prihaja tako pozno, glede na to, da bi lahko nekatere nekateri pripravki odpadli zaradi iztekajočih se rokov. Zelo dolgo je to čakalo, tukaj v parlamentu in sedaj ste skupaj pod velikim časovnim pritiskom. Že dolgo čakamo, gospod komisar, na predlog komisije glede revizije biocidne direktive. Tukaj je potrebno uskladiti pomembna področja in jih urediti. Naj omenim ovrednotenje in opredelitev tega, da določen proizvod lahko damo na trg, tukaj je potrebno vse skupaj preveriti. Prav tako proizvodi potrebujejo pravila. Potrebno je preveriti aktivne snovi in to stane več tisoč evrov. Te investicije so lahko dosežene le, če zagotovimo rezultat saj za določeno obdobje in če morda to za druge ni dostopno. Naš visoki genski standard je nekaj, česar, brez česar ne moremo preživeti in tega se moramo držati, ko se bomo prilagajali novim zahtevam. Upam, da bo komisija predložila jasno poročilo, ki bo zadostilo vsem tem zahtevam in to, kar se da hitro. Hvala lepa. V imenu porozumenja liberalov in demokratov na žrtev Evrope, goza bi že pa posel Vittorio Prodi. Najlepša hvala. Vittorio Prodi ima besedo v imenu Alde. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, najlepša hvala, da ste nocoj prišli sem. In najlepša hvala za to, da ste pripravljeni z nami razpravljati o tem poročilu. V zvezi z eh, spremembo direktive o biocidnih pripravkih. Parlament se strinja, potrebujemo določena podaljšanja prehodnih obdobij, tako da bomo lahko ocenili aktivne snovi, ki se uporabljajo v biocidih upoštevati moramo posebno naravo analize, ki je za to potrebna in pa upoštevati moramo tudi tržne zahteve. Res je, da gre za eh, predelavo direktive 98 o eh, biocidnih pripravkih in zato moramo o vsebini govoriti več kot pa o sami časovnici. Imam nekaj idej za komisijo. Najprej, dobro bi bilo, če bi na mesto direktive dobili uredbo uredba bi omogočila, da bi te eh, določbe začele veljati istočasno v vseh državah članicah. Ravno tako bi uredba uredila ta sektor na enak način za vse. Potem je tu še vprašanje varovanja podatkov. V skladu s smernicami EU in v skladu z določbami REACH velja tudi za biocidne pripravke to, da se je treba izogibati eksperimentom na eh, vretenčarjih ali pa vsaj zelo zmanjšati te eksperimente. potem eh, zagotoviti je treba sodelovanje med tistimi, ki testirajo isto učinkovino. Če bi si ti eh, podatke med seboj izmenjavali, bi bilo potrebno manj testiranja. Potrebujemo boljši sistem za oceno proizvodov, to bi zmanjšalo proizvodne stroške, kar bi spet imelo. Po eh, pozitiven vpliv na majhna in srednja podjetja v Evropi in tudi na nacionalne organe, ki morajo pregledati vse zahtevke. Potem postopki in vzajemno priznavanje za dajanje na trg teh proizvodov v državah članicah bi tudi bilo eh, treba izboljšati. Zlasti je treba izboljšati eh, razvoj in pa dajanje na trg posameznih biocidnih prispevkov. Sodelovanje je tu potrebno, harmonizirati je treba tudi določanje cen v državah članicah, zagotoviti, da bodo zahtevki eh, o isti stvari eh, pregledani istočasno. Potem si moramo pogledati, kakšne formule eh, se uporabljajo v proizvodih tako, da dodatni testi ne bi bili več potrebni. Izogibati se moramo diskriminaciji med evropskimi proizvajalci. Tako da ne bo prišlo do neenake obravnave eh, med proizvodi, ki ne vsebujejo bicidnih pripravkov in proizvodi iz tretjih držav. Hvala lepa. Eh, sedaj ima besedo gospa Krupa. Harmonizacija zakonodaje o biocidnih pripravkih v Evropske uniji je zelo potrebna, zlasti zato, ker se zakonodaja v posameznih državah članicah zelo razlikuje. To pa je nevarno za zdravje ljudi in je nevarno tudi za okolje, zlasti na liberalnem trgu, kjer izvorni dokument, ki ima desetletno obdobje implementacije, postaja nerealističen saj so postopki za registracijo biocidnih eh, pripravkov zelo dragi. Cilj je zagotoviti eh, varnost, vendar paradoksično lahko se zgodi, da bo varnost zmanjšala, kajti v nekaterih primerjih je nacionalna zakonodaja omogočala varnostna eh, jamstva. Če pa sedaj te mehanizme odpravimo in namesto njih Eh, uvedemo neučinkovite sisteme, bomo pa eh, negativno vplivali na trg in na varnost. Sam pregled učinkovin za biocidne pripravke ne bo dovolj. Eh, Kaj ti biocidni pripravki se hitro spreminjajo? Ravno tako pa se škodljivci zelo hitro spreminjajo in se prilagajajo biocidnim pripravkom. 14-letno tranzicijsko obdobje, ki se ga da podaljšati za dve leti, bo bistvenega pomena zlasti zato, da se bo lahko direktiva lahko eh, prenesla v domačo zakonodajo, kar pa žal verjetno ne bo mogoče do leta 2014. Eh, Sedaj pa postopek Catch the Eye. Gospa Rojtova ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik imam vprašanje za komisarja, zato ker je moje mnenje o tem vprašanju nekoliko drugačno. Žal mi je, da je komisija rekla, da ne bo mogla izvesti registracije teh približno 900 biocidnih pripravkov, eh, pesticidov in drugih snovi, ki se trenutno prodajo na evropskem trgu. Nisem presenečena, da tega ne bodo mogli narediti do leta 2010, ampak to, da bodo potrebovali še tri leta. To pa pomeni odlog pomembne harmonizacije zakonodaje, ki ureja te snovi. Dobro bi bilo, mogoče, če bi nekatere snovi, ki se uvažajo iz Azije, eh, iz, umaknili z našega trga, tako bi lahko hitreje razvijali alternativne varnejše snovi. Želim vedeti, ali bi komisija Eh, želela uporabiti zmogljivosti laboratorijev in institutov v državah članicah, tako da bi lahko dosegli prvotno doso, eh, določen rok. Naj komisija odgovori, gospod Čekerski. Zaradi specifične narave in pa nevarnosti, ki jih lahko prinese napačna eh, razlaga zakonodajo, biocidni pripravki zahtevajo posebno pozornost. Poročevalka je rekla, da je podaljšano prehodno obdobje le, do leta 2014, obdobje za oceno učinkovin v biocidnih prispevkih. Poročevalka pravi, da je to podaljšanje potrebno. Tisti zakoni, ki bojo leta 2010 ne bodo več veljali, pa lahko ustvari, eh, ustvarijo drugačno situacijo. Nekateri biocidni pripravki v, v tem prehodnem obdobju ne bodo več legalni. Zato je treba predvideti ustrezne nadzore. Pri biocidnih pripravkih moramo biti zelo previdni, saj so to snovi, ki uničujejo zdravje ljudi in pa uh, okolje. Učinki so včasih lahko irreversibilni na živih organizmih. Hvala lepa. Sedaj pa eh, povzete, gospod Stavros, imate besedo. E, Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovanim članom Evropskega parlamenta se zahvaljujem za njihove konstruktivne pripombe. Dovolite mi, da rečem, da je res. Ocena učinkovin. Je eh, zahtevnejši postopek, kot pa smo na začetku videli. Najprej smo leta 2000 oblikovali programe za ocenjevanje in takrat smo menili, da bo treba štiri leta leta 2004 pa smo upali, da bomo veliko dela, ki smo si ga leta 2000 zastavili, že končanega. Seveda je bilo veliko dela opravljenega, vendar. do 14. maja 2010 ne bomo mogli oceniti vseh učinkovin. Naprimer, če gre za dezinfekcijsko sredstvo, ki vsebuje učinkovine, te bi sicer morali umakniti z trga leta 2010 in iz tega razloga smo želeli podaljšati prehodno obdobje, tako da bi lahko normalno potekal ocenevalni proces. Če bi dezinfekcijska e, sredstva kar nenadoma umaknili iz bolnišnic, bi to povzročilo tudi zdravstvene probleme v Evropi, pa tudi druge. Kajti otežena bi bila tudi trgovina s temi proizvodi. Gospa Klas je postavila vprašanje v zvezi z varovanjem podatkov, pri, ki izhajajo iz oceljevanja učinkovin. Tista podjetja, ki niso izvedla nobenih razvojnih eh, postopkov za proizvode, ki niso razvila nobenega eh, proizvoda, eh, lahko izkoristijo informacije, ki so na voljo in potem začno same proizvajati pripravke. Gospod Prodi in eh, gospa Klasta govorila o tem. Te pripombe komisija jemlje zelo resno. Ko bomo direktivo v celoti revidirali, bomo upoštevali tudi ta vprašanja. O tem smo govorili že v pogajanjih z drugimi institucijami. In kot sem rekel, ko bo direktiva v celoti dopolnjena in revidirana, bomo o njej podrobno razpravljali še enkrat in upam, da bomo tudi dosegli dogovor. Ta predlog že vsebuje veliko pripomp in predlogov Evropskega parlamenta. Namen teh predlogov je izboljšati proces ocenjevanja učinkovin v biocidnih pripravkih. zagotoviti želimo, da bo v oceni teh snovi upoštevana tudi uredba REACH. In še ena stvar, gospod predsednik, komisija je zelo zadovoljna s potekom pogajanj. Komisija je sedaj v stanju, da lahko sprejme vse eh, predloge sprememb kompromisne predloge sprememb in obljubljamo, da bomo izvedli celotno predelavo te direktive. To je pa nekaj, kar si želi tako komisija kot parlament. Hvala lepa. Hvala. Gospa Šarbo, poročevalka, ima dve minuti, da odgovori komisiji. Najlepša hvala. Najprej se želim še enkrat zahvaliti vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali v razpravi. Zelo dobro sva sodelovala s poročevalcem v senci. In res je, da to poročilo ni tako pomembno, kot bo revidirana direktiva. Kot ste opazili, smo veliko govorili o spremenjeni direktivi, manj smo pa govorili o poročilo, ki je predmet razprave. Eh, res je to direktivo vsi z eh, nestrpnostjo pričakujemo. No, co je bilo rečeno tudi, da to podaljšanje z treh na štirih let ni želeno, ampak menim, da je pomembnejše to, da zajamčimo, da bodo vsi biocidni pripravki dani na trg legalno in da so vsi bili ustrezno ocenjeni. Vsem še enkrat najlepša hvala in kot smo rekli, nestrpno pričakujemo revidirano direktivo o biocidih. Allora, dichiaro conclusa la discussione congiunta. Hvala lepa. To je pa konec razprave. Jutri bo potekalo glasovanje. to se.